tako bomo lahko za naš teritorij podali garancijo in za meje in za prost pretok oseb. Hvala lepa. Hvala tudi za dobro pravljeno delo, za razprave razključena, glasovanje bo potekalo jutri. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu, ki je krati tudi zadnja. In sicer gre vprašanje komisiji v zvezi o športu, zlasti o zastopnikih igralcev. Vprašanje prihaja iz odbora za kulturo in uh, postavlja ga predsednica tega odbora, gospa Doris Pak, imate tri minute. Spoštovani predsedujoči, drage kolegice in kolege, draga komisarka, v poročilu Iva Beneta smo se že izrekli v zvezi z profesionalnim športom, eh, nogometom, oprostite, in o boljšem. Eh, delovanju tudi agentov in takrat smo dali pobudo za direktivo in to sedaj počenjamo spet. Pravna situacija je nepregledna, zastopniki igralcev so večinoma dejavni čezmejno, zato zakonodaja na nacionalni ravni, če sploh obstaja, ni primerna za upravljanje teh eh, dejavnosti. In športna društva so omejena, kot nedržavni akteri nimajo pravice postaviti tako širokih pravil. Leta 2000 je morala FIFA oslabiti pravila za zastopnike igralcev. Ravno zato leta 2009 je komisija objavila študijo, ki kaže predvsem na dejavno oziroma na povezavo med zastopniki igralcev in pa posredovanjem dela. Tukaj lahko govorimo o pranju denarja, o goljufiji in tako naprej. Vse to pa škodi integriteti športa in ni v skladu z njegovimi družbenimi nalogami. Študija, ki jo, je postavil, ki jo je podala komisija, ugotavlja, da so finančni tokovi športnikov pogosto zelo nepregledni in to je tudi razlaga za to, da lahko hitro tukaj pride do nekih kriminalnih dejanj predvsem pa pri posredovanju mladih igralcev pride do velikega tveganja, da zastopniki izkoristijo situacijo mladih neizkušenih igralcev in naprimer v, jim v Afriki obujajo neka upanja do eh, prihodnosti v dobrih klubih, potem pa tega pravzaprav. Prav ne izpolnijo in eh, te mladi športniki iz Afrike pristanijo kot nezakoniti priseljenci. Zato potrebujemo pobudo, s katero bi ustvarili enotno ureditev v Evropski uniji, ki bi nekako zaprla pomankljivosti v zakonodi in podprla pregledno posredovanje zastopnikov igralcev. Zato, bi, zato zahtevamo, da bi moral biti cilj tudi da se pri posredovanju mladoletnih igralcev izključi kakršnakoli plačila posrednikom, zato da posredniki ne bi imeli finančne spodbude za takšne nepravilne posle ravno z mladoletnimi. Upam, da bo naš predlog tudi prijel podporo plenarnega zasedanja in tudi komisije. Hvala lepa. Hvala. Lepa Doris, vedno si zgledna, kar se tiče časa. Hvala za to. Sedaj pa predajam besedo komisarki Vasilju v imenu komisije. Hvala predsedojoči, spoštovani poslanci. Najprej bi se zahvalila gospe Pak za njeno ustno vprašanje v imenu odbora za kulturo. V celoti se zavedam političnega pomena tega vprašanja. Rada bi vas spomnila, da je komisija objavila rezultate neodvisne študije o športnih zastopnikih. Študija vključuje zelo obsežno analizo. Ugotovili smo, da okoli 6000 agentov deluje na področju EU v vseh disciplinah. 95 odstotkov pa je dejavnih le v štirih športih, v atletiki, košarki, nogometu in ragbiju. In v tej skupini jasno prevladuje nogomet. Analiza pravi tudi, da le omejeno število držav članic ureja zakonsko status teh zastopnikov. Večina držav se tukaj navezuje bodi si na zakonodajo o um, delu ali o pogodbah. Nekatere države urejajo zastopnike ne le za štiri omenjene discipline, a čeprav se morda določbe in uredbe nekako nasprotujejo in uh, pripravo, povzročajo neko zmedo, pa obstajajo določene skupne točke. Študija kaže tudi na številne dvomljive prakse, ki so povezane z dejavnostimi zastopniki. Naprimer, plačilo tajnih eh, provizij, potem izkoriščanje mladih igralcev in tako naprej. Moramo se odzvati na takšne probleme, zato da bomo ohranili integriteto in poštenost športa in športnih tekmovanj. Gibanje za šport je skušalo uh, že nekaj časa se lotiti tega problema, zato so številni organi sprejeli ukrepe za regulacijo zastopništva. Pravila imajo neko prednost. Sankcije so morda najboljši okrepi za preprečevanje tovrstnih negativnih dejanj strani bodi si zastopnikov, klubov ali igralcev. Vendar pa klubi in združenja nimajo možnost preprečevanja kriminala, kot je korupcija, pranje denarja, izogib davku in pa nelegalna imigracija. In tu so odvisni od uh, evropskih inštitucij. Komisija mora tudi igrati pomembno vlogo. Moramo pomagati razviti skupne standarde, uh, kot nek minimalen niz eh, pravil za zastopnike v športu v celi Evropi. Ocenjujemo, katera dejanja na evropski ravni bi bila najbolj primerna. Imamo več možnosti, o katerih razmišljamo in eh, za končno odločitev pa potrebujemo še nadaljne, nadaljne posvete. Hvala lepa. Hvala komisarka, sedaj pa pridejo govorci za, na vrsto govorci za politične skupine, najprej za EPP, gospod Belet. Kvel, eh, voščiter, hujnavond, eh, mevrale komisaris. Ehm, Hvala lepa, gospod. Afrika, eh, da to. Hvala lepa. Trenutno poteka svetovno prvenstvo v Afriki. In eh, to lahko vidimo, kako lep je lahko šport za neko državo, za neko celino in za celo družbo. In zato je nujno pomembno, da branimo šport pred temi kriminalnimi dejanji. Temu se moramo zoprstaviti. V omenjeni študiji, rezultati so bili pred kratkim objavljeni, je zapisano, da je šport pod vedno večjim vplivom organiziranega kriminala. Žal je tako in tudi sami ste to povedali, da gre tudi za trgovino z ljudmi, predvsem za otroke in mlade in gre tudi za finančni kriminal. Športna društva niso v stanju in tudi nimajo dovoljenja, da bi lahko se borili proti tem zločinom, zato potrebujemo evropsko pobudo imamo že določeno zakonodajo, posebej v raznih direktivah. Navedel bi nekaj predlogov. Moramo določiti stroge kriterije za vse zastopnike v Evropski uniji. To lahko dosežemo z sistemom licenciranja za športna društva, in za obvezen registr za zastopnike športna društva. Lahko to izkoristijo in tu smo lahko, imamo lahko vodilno vlogo. Evropska unija lahko to koordinira med nacionalnimi kontrolnimi instancami. Druga, drugi ukrep, ki ga lahko zagotovimo, je popolna preglednost denarnih tokov pri zastopnikih to je največji ver nevarnosti. Ne vemo, kate, koliko denarja se pretaka in to pomeni, da lahko šp, se, se lahko šport izkoristi za pranje denarja. Potem pa še tretji predlog, eh, gospa Pak je to že povedala. Prepoved plačila provizij za mladoletne športnike. To bi res morali prepovedati in gospa komisarka je to tudi že povedala imamo na razpolago dovolj instrumentov, s tem lahko izvedemo pritisk na športna društva, lahko tudi um, prevzamemo pobudo. Parlament vas je že leta 2007 pozval in to z veliko večino, da se izvede pobudo proti tem praksam pri zastopnikih v športu. Uh, V študiji je nekaj predlogov, ki pa niso zadostni. Veseli nas slišati, da želite vse skupaj pospešiti. Za evropska združenja, zastopnikov je to nekaj samo po sebi umevnega. Želijo tudi oni, da Evropska unija ukrepa za to, da bi tukaj izbra, izločili črne ovce. To je pomembno za šport in to je tudi pomembno za družbeno vlogo športa. Hvala. Hvala, kolega, v imenu socialistov in demokratov. Sedaj za eno minuto gospa Honeywell. Thank, thank you, um, Hvala lepa, res smo veseli, da to govorimo ravno v trenutku svetovnega pokala, prvenstva. Kaj ti svetovno prvenstvo kaže bolj kot katerikoli drugi dogodek, je kako pomemben je šport za ljudi, koliko milijonov ljudi gleda nogomet in koliko veselja in strasti je tukaj uloženo. In ravno zato je tako zelo pomembno, da zagotovimo, da bo nogomet in drug šport pravilno urejen. In Že tako dolgo razpravljamo o teh dejanjih v zvezi z zastopniki igralcev, pa še vedno nismo storili ničesar. Tu se dogajajo resne zadeve, kot kaže pranje denarja, korupcija, izkoriščanje igralcev. To so resna, resni zločini in res moramo ukrepati in to načrtujemo že tako zelo dolgo. Le kateri trenutek bi bil boljši kot sedaj, kot cel svet ko je cel svet prevzet zaradi nogometa. Hvala. Hvala lepa v imenu skupine Alde oziroma ECI ERA za eno minuto, gospa McClarkin. Hvala lepa, podpiram vso dejavnost na področju športa, da bo vse skupaj bolj pregledno in mislim, da mora Evropska unija podpirati vse vodilne, da to storijo res moramo posvetiti v ta mračen svet, ki podpira izkoriščanje. In to si moramo ogledati. Vsaka zakonodaja za regulacijo te teme pa mora omogočati FIFI in podobnim organizacijam, da tukaj urejo, kaj ti. EU tukaj ne more ukrepati. Moramo ukrepati le tam, kjer res lahko. Tam, kjer lahko zadeve pojasnimo, tam moramo ukrepati. Hvala lepa. In eh, sedaj eh, še gospod. Vergžija v imenu Levice. Hvala lepa, gospod predsednik. Vesela sem, da se o tem pogovarjamo o eh, svetovnem nogometnem prvencu. Dejansko so stvari zaskrbljujoče. Eh, te grožnje eh, so nevarne za ugled športa. Treba je seveda urediti to področje, zlasti seveda zaradi tisočev in tisočev uh, moških in ženske, ki uh, delajo prostovoljno in poskrbijo za to, da stvari funkcionirajo. Treba je torej sankcionirati vse uh, negativne vidike tega posla. Športniki postajajo čedalje bolj eh, blago in njihovi zastopniki jih posredujejo kot blago. Pri transferjih se plačujejo astronomske cene in nihče ne sprašuje eh, po pravicah mladoletnikov. Eh, in sodna praksa evropskih skupnosti je določene stvari celo okrepila. Mnogi se obračajo za pomoč eh, na evropske institucije, da treba je eh, ukrepati in žal mi je, da je Francija izglasovala zakonodaja, ki ni v skladu z našimi željami. Hvala lepa, to je konec tega eh, kroga, sedaj pa govorniki v svojem imenu, gospod Sean Kelly kot prvi. Hvala lepa. Pred kakšno uro pa pol je neka gospa rekla, da je pozno, da govorimo o ženskih vprašanjih. Sedaj pa je na vrsti šport in je skoraj da polnoč. Vendar sem vesel, da lahko sploh o tem govorimo, kajti pred Lisbonsko pogodbo o tem niti govoriti nismo mogli in to priložnost moramo izkoristiti. Tu sedaj govorimo o mladih in eh, o dejanjih eh, zastopnikov igralcev. Kot je poročevalka dejala, smo bili priča mnogim primerom mladih igralcev, ki želijo postati veliki zvezdniki. Vzamejo jih iz šol, iz eh, okrilja družine in potem jih je čez kakšno leto zopet vržejo na cesto. In to se zgodi pravzaprav večini med njimi. In sedaj imamo mi v Evropi priložnost, da storimo nekaj proti temu. Mi lahko predvidimo sankcijo, lahko zaščitimo mlade pred takimi zlorabami. In natančno si moramo gledati, kaj se dogaja pri različnih športih, pri, v različnih državah. Na stvari moramo gledati kot celoto, moramo videti, kaj je najbolje za športnike in za šport. Hvala lepa. Sedaj. Dobi besedo gospa Boškur. Da, hvala lepa. Zastopnik igravcev je nezaščiten poklic in ni nobenih sankcij. Imamo sankcije za uh, trgovino z ljudmi in Evropska unija je stvari pregledala, ugotovili smo probleme, vendar se daj še ni ukrepala. Nekaj pa je treba storiti. Uh, zlasti, ker zadeva ranljivost uh, mladoletnikov, uh, moramo nekaj storiti. Iz tretjih držav dosti krat uh, ti mladoletniki pristanejo v Evropske uniji in zaradi tega mora Evropska unija tudi ukrepati. Re, uh, resolucija daje tudi jasne predloge, gre naprimer eh, za ukrepanje pri provizijah, eh, za igravce, potem eh, pri transferih je možno ukrepati. Dejstvo je, da tudi uh, Eh, športne zveze stvari nimajo pod eh, nadzorom. Eh, mi moramo kontrolirati to področje in tu gre za čezmejne prakse, tu gre za pravice mladoletnih igralcev in te moramo vedno zaščititi. Hvala lepa. Dva poslanca sta se prijavila za postopek, ujemite pozornost predsednika, gospod Matula, prosim. Eh, hvala lepa, gospod predsednik, gospa komisarka. Pozdravljam eh, pobudo kolege Belleta, ki želi enoten sistem, ki bi ščitil šport in športnike in mi želimo eh, tudi, da zastopniki igravcev ne bi ostali nekaznovani In eh, vse to naj ne bi veljalo zgolj za nogomet, temveč tudi za druge vrste športa. Eh, podobne zastopnike igralcev najdemo v 30 različnih eh, športnih disciplinah in tu gre za 600 milijonov evrov prometa na leto in težko bo seveda najti neko zakonodajo za vse. težko bo pravzaprav odgovoriti tudi na vprašanje, kdo je odgovoren za kaj. Hvala, gospod Boris. Eh, hvala lepa. V tej pozni razpravi vidim pozitiven eh, element in sicer ne razpravljamo med prenosom nogometnih tekem iz Južne Afrike je pa seveda naša dožnost, da razrešimo ta vprašanja, o katerih govorimo. E, Polska in Ukrajina bosta tudi e, organizirali prvenstvo in zaradi tega sem tudi zadovoljena tem, kar sta povedali e, komisija in poročevalka. Sistem je poln korupcije in trgovanje športniki je obupno. In zaradi tega eh, so športni klubi seveda zadolženi, ker morajo plačevati enormne zneske za transferje. Hvala lepa. In sedaj, da zaključimo razpravo, dajem besedo eh, komisarki Vasilju. Dobro bi bilo, če bi končali v štirih minutah, zato da končamo pred polnočjo. Hvala lepa. Mislim, da se strinjamo, da je šport pomemben in šport je eh, nam vsem lahko v užitek. Eh, hvala lepa za vaše predloge in pobude, te bomo resno upoštevali. Ni nobenega dvoma, da je potrebno ukrepanje Evropske unije. Eh, Eh, športne federacije, športne zveze nimajo nobenih možnosti ukrepanja v primeru takih praks. Dosti krat eh, seveda gre za transnacionalne transakcije, šport je globalen in zaradi tega je tudi težko eh, sprejeti nek nacionalni pristop, neko nacionalno rešitev, ko gre za sistemsko vprašanje. Torej, mi potrebujemo usklajen pristop eh, glede zastopnikov igravcev. Evropska unija ima tudi nove pristojnosti za harmonizacijo kazanske zakonodaje in eh, mislim, da bodo tudi mnogi z tega področja pozdravili naše ukrepanje, vendar karkoli se bomo dogovorili, eh, bomo storili v sodelovanju z ustreznimi federacijami. Mi bomo tudi v kratkem predložili neko sporočilo, kjer bomo bolj natančno obravnavali to vprašanje. E, seveda ne moremo prejudicirati razprav, e, ki jih bomo imeli z vami, poslanci, kot tudi s športnimi zvezami. In zaradi tega e, se že veselim nadaljnega sodelovanja z vami glede tega vprašanja. Hvala lepa, gospa komisarka. Sedaj imamo še tu nek predlog resolucije. E, torej, zaključujemo razpravo, glasovali bomo v četrtek, naslednja seja se pa začne jutri ob 9. E, uri. Dnevni red bo objavljen in lahko ga pogledate na spletu.